Ja, liebe Drage kolegi. Nein, äh, liebe Kollegen, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Dragi kolegi, prisrčno vas äh, pozdravljam, vse tiste, ki ste točno tukaj in tiste, ki ste bili točni. Naj ne bi trpeli zaradi tega, ker drugih še ni tukaj, zato bomo takoj začeli. Prva točka na dnevnem eh, redu je uveljavljanje pravice tektualne lesene na notranjem trgu. Poročevalec za to temo je kolega Pavlo Rubik, ki bi ga prosil, da poda svojo predstavitev. Potem pa lahko kolegi in mogoče tudi kolegice, če bodo prišle, povedali svoje. Pavlo Rubik ima besedo. Hvala lepa, predsednik Rojl. Intelektualna lastnina je za marsikoga področje, ki ga je težko razumeti. Po drugi strani pa je lastnina pomembna vrednota v ekonomiji. In tako kot je drugo premoženje pomembno za razvoj gospodarstva, je pomembna tudi intelektualna lastnina. Varstvo intelektualne lastnine se je zelo dobro razvijalo in so veljavilo posod po svetu tudi v državah nekdanjega komunizma, kjer intelektualna lastnina ni imela posebno visoke eh, vloge, pomembne vloge. Danes eh, ugotavljajo, kako pomembno je imeti lasne zamisli in zaščititi te lasne zamisli, kot tudi ustvarjalnost, eh, tako da bi gospodarstva se lažje razvijala. Za Evropsko unijo je posebej težko dobiti oziroma oblikovati nek skupni gospodarski prostor iz eh, območja 27 držav članic. To naj bi bilo območje brez meja, prosto geografskih in političnih meja. Koncept notranjega trga pa je tudi pomemben za intelektualno lastnino, kajti licence predstavljajo tisto področje, ki omogoča uveljavljanje pravice do intelektualne lastnine. In te licence predstavljajo veliko vrednost, sploh na področju avtorskih pravic, pri zaščiti tržnih znamk. Na marsikaterem področju je zelo pomembno, kar, v kakšnem pravnem okviru se podeljujejo licence. To je zelo kompleksno področje, ne samo v Evropi, temveč povsod po svetu. In tukaj mora Evropska unija razvijati svoje strukture na področju intelektualne lastnine ter poskrbeti za uveljavljanje pravice iz intelektualne lastnine. Ne gre za to, da bi mednarodne multinacionalke, veliki koncerni zaščitili svoje dolgoletne razvojne naloge pred poslemovalci, poslemovalci pa si potem prihranijo vse stroške raziskav in inovacij. Zato je še posebej pomembno, da tudi za majhna podjetja, za mini mikropodjetja in eh, podjetnike posameznike ter ustvarjalce zaščitimo preko sodišč in zagotovimo uveljavljanje njihovih intelektualnih pravic. zato mora biti dostopnost eh, licenc za varstvo intelektualne lastnine dostopno po vsem, vse Evropi. Torej, morali bi imeti neko varstvo intelektualne lastnine za celotni notrni trg in tukaj bi morali veljati enotne licence. Razmisliti je treba tudi o jezikovnem režimu. Vprašanje je, ali ne bi uvedli licence za jezik, za francoščino, španščino, nemščino, tako da bi lahko tukaj pridobili licence čez meje posameznih držav in če se ta jezik vsega, uporabljati tudi v mednarodnem oziru, potem bi morali razmišljati o tem ali podeljevati eh, licence za celoten jezikovni režim. To bi močno okrepilo Evropsko unijo, sploh zaradi uporabe veliko jezikov in se bi tudi zaščitili ustrezne pravice. Tretja točka se ukvarja z interoperabilnostjo in tehnično neutralnostjo intelektualna lastnina bi morala prispevati tudi k temu, da bi uporabljeni formati bolj široko uporabljali, bili bolj široko uporabni, tako da tukaj ne bi prišlo do zapiranja trga, temveč da je mogoče ohraniti tehnično neutralnost med različnimi vsemi formati, to je sploh pomembno pri informacijski in komunikacijski tehnologiji. In tukaj moramo zagotoviti neutralnost. Sploh za mala in srednja podjetja bi bila pomembna neka centralna služba, centralno mesto za pridobivanje licenc v Evropski uniji, da bi imeli eno mesto, na katerem se hranijo vsi podatki v Evropski uniji in je tudi na voljo za uveljavljanje pravic um, intelektualne lastnine zunaj območja Evropske unije, naprimer za evropske jezike, tako da bi si prizadevali za to, da bi jeziki, ki se govorijo v Evropski uniji, bili zaščiteni tudi zunaj nje. Peta točka. Dobro bi bilo predvideti sankcije pri kršitvah, naprimer avtorskih pravic. S tem bi se izognili tudi izgubam oziroma preprečili izgube. Zato bi bilo smiselno na tem področju tudi nekaj narediti. O šesti točki pa imamo tudi možne sankcije iz eh, trgovinskega prava v Evropski uniji. Poznamo, da je konkurenčno pravo tukaj opremljeno z visokimi sankcijami. Za izvršno dejavnost je tukaj pristojna komisija, kot vemo. In to bi lahko bil tudi model za intelektualno lastnino, tako da bi lahko bolj konkretno ukrepali sploh eh, pri piratstvu, tako da bi lahko bolj učinkovito in hitreje sodelovali in okrepali skupaj s senetskimi organi. Z Evropsko unijo in ekonomsko-socialni svet bi bilo zelo pomembno vedeti, kakšne so posledice za mala in srednja podjetja, kaj teče nek eh, koncert. Uh, če potrka na vrata nek koncent z velikimi izgubami, potem eh, se ukrepa zelo konkretno in hitro. Pri manjših izneskih in pri manjših eh, podjetjih eh, se je to izkazalo kot zelo problematično, tako da je tudi eh, ocena očinkov, kot je predvidena tudi v aktu za mala podjetja, zasluži posebno prioriteto. Zadnja točka se ukvarja z nekim evropskim mestom za spremljanje ponarejanja in piratstva. Tukaj morajo razvijati skupne standardne postopke in kriterije, ki bodo podali primedljive in zanesljive podatke o pojavnosti in vrednosti ponarejanja in piratstva na vseh sektorjih Pomembno je, da imamo tukaj na voljo objektivne podatke in jih lahko tudi v transparentni obliki posredujemo javnosti. Takšna transparentnost eh, lahko deluje eh, zastrašujoče in preprečujoče in na ta način prispeva k pozitivnemu razvoju v Evropski uniji in našem notranjem trgu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Imajo poročevalci morda kakšne pripombe, prima besedo gospod Rivazi. Oh, Rivazi. Gospa Rivazi. Fila? Yeah, Težave z imenom. Emio, excuse me. Tukaj imam napačno ime zapisano, se upravičujem. Your turn, please. Sí, gracias. Es que me parecía que. Hvala lepo. Pozvali ste najprej počevalce v senci, pa vendar. Naj povem, da se mi zdi poročilo gospoda Ljubiga zelo zanimivo. Ukvarja se s vsemi področji, ki so pomembna za naš odbor. V šesti točki gre za uporabo sankcij, ki so na voljo v skladu z zakonodajo konkurenci in trgovini. Tukaj bi morda morali dodati temeljne pravice, pravica do informiranosti, naprimer. To je zelo občutljiva tema, povezana z velikimi težavami, ko iščemo rešitve. Nobena država še takšne rešitve ni našla kar zadeva vzpostavitev ravnotežja med eh, varstvom intelektualne lastnine in pravico uporabnikov, pravico do informacij. To sem želela dodati, drugače pa se mi zdi to mnenje zelo dobro. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Prav, Silvana Kohmerin. Suzana Kohmerin. Ja, hvala lepa, zelo kratka bom, kaj ti mnenja sem, da je to poročilo, to mnenje gospoda Ljubika odlično. In zajema vse točke, s katerimi se bomo prav gotovo še ukvarjali v nadaljnih tednih, mesecih in letih. Vprašanje glede tega, katere predpise naj bi uporabljali za uh, uveljavitev sankcij. O tem bomo razpravljali v različnih eh, odborih in prav gotovo večkrat v tem mandatu. V tem smislu najlepša hvala za to mnenje, eh, ki se mu popolnoma pridružujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Kolega. Dobar dan. Skupina zelenih in zavezništva. Nordijskega zavezništva ima dve vprašanji. Kolikor vem, gre tu za licence na področju zdravja tudi. Naprimer, ali imate v mislih tudi licence, ko nekdo nalaga glasbene vsebine preko interneta? Se vam ne zdi, da bi morali razmisliti tudi o tem, koliko pravzaprav stane, da se ohranjajo to vrstne licence. Včasih lahko pride tudi do zlorab. Mislim, da zaradi vseh teh stroškov določeni posamezniki ali pa tudi podjetja zaidajo v težave, ko gre za izdajanje tovrstnih licenc in patentov. Hvala lepa. Potem predam besedo gospodu Štankekasu iz komisije. Yes. Thank you very much for, for your... Hvala lepa za vaše zanimanje, ki ste ga izkazali za varstvo intelektualne lastnine. Seveda podpiramo eh, vaše pobude. Komisija je lansko leto sprejela sporočila o uveljavljanju pravic iz intelektualne lasnine. E, tukaj smo sprejeli več ukrepov, zakonodajnih ukrepov. Imamo tudi uveljavitveno direktivo, tudi, ki je vključena v carinske predpise. Tukaj pa imamo zakonodajne ukrepe. Pomemben je Evropski observatori za piratstvo omenjali ste tudi pomen malih in srednjih podjetij in njihovo vključitev v ta observatorij. Evropski observatorij za ponarejanje in piratstvo je začel analizirati podatke, ki so bili izbrani in potem bomo dobili letna poročila, ki vam jih bomo posredovali za vaše politične odločitve. Prav tako spodbujamo sodelovanje med različnimi državami, članicami in podjetji. Hvala lepa torej za to mnenje in vaš trud. Najlepša hvala. S tem smo zaključili s to točko dnevnega reda. Naj upozorim še na to, da imamo končni rok za vložitev predlogov sprejem 25. februarja. 17. marca pa bomo, če bo vse potekalo tako, kot si želimo, glasovali o tem mnenju. Začenjamo šesto točko. Gre za poročilo o resničevanju, o resničevanju sinergiji med sredstvi za raziskave in inovacije iz uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj ter sedmi okvirni program za raziskave in razvoj in tako naprej in tako nazaj. Gre za zelo dolg naslov. To sem prebiral zato, ker eh, kolega poročevalca še ni v dvorani in sem nekako upal, da bo v tej minutki vstopil skozi vrata. No, ni ga, upajmo pa, da bo prišel v naslednjih eh, sekundicah. Drugi ne morejo pred njim govoriti, to nima smisla. Naredimo dve minuti odmora ali pa minuto in pol, ne pobegnete, ker bo šlo takoj naprej. liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Dragi kolegice in kolegi, nadaljevali bomo. Z besondero freude begrüßen wir den Kollegen Čači Markakis. Sechster Punkt, ich brauche den nicht nochmal auf. Poročilo Čači Markakis, šesta točka, upam, da mi ni treba tega ponavljati, kajti to sem že povedal, ne bom še desetkrat ponavljal, mislim, da to ni potrebno. Gre torej za poročilo o resničevanju, o resničevanju sinergij. Kolega Šacimarkakis je. je naš poročevalec in ko bo malce prišel k sebi, lahko predstavite poročilo in potem lahko še svoje povejo kolegi. Kolega Šacimer, kak je se veselja vaša? Gospod eh, predsednik, eh, obžalujem, tudi sami ste proti kloriniranju, tako da nisem mogel poslati svojega dvojnika in nisem mogel priti prej. Tukaj bi nekaj povedal o menjavi paradigem spremembi paradigem. To, kar imamo tukaj o regionalni in kohezijski politiki, kar pravzaprav ni naša tema, po drugi strani pa raziskave in inovacije, ki so naša tema, tukaj prihaja do spremembe paradigme, do čega je že deloma prišlo. O prejšnjih obdobjih je je že 25 odstotkov vsega zneska, ki gre v kohezijske regionalne sklade, se porabijo za raziskave in inovacije. In povsod, kjer so to naredili, je to prineslo, obrodilo sadove in prineslo uspehe. Kolega Van Nistelrooy in tudi sam so začeli razmišljati o tem, da bi zadeve še bolj potisnili v to smer. Več čas poslušamo, da se je ta parlament eh, razvil v branitelja vseh ukrepov proti podnebnim spremembam. To je v redu in prav, to podpira tudi velika večina, ampak če to počnemo, če želimo izvajati takšno podnebno politiko, potem moramo v ta namen porabiti tudi vse instrumente, ki so na voljo v Evropski uniji. Tisti instrumenti, ki imajo največjo moč, so finančno intenzivni skratka iz eh, regionalnih in kohezijskih skladov. Tukaj je veliko denarja. In naj dodam še, da so tukaj primerni tudi skladi za razvoj podeželja, za tisti del kmetijstva, ki se zdaj razvija. Zdaj prehajamo iz eh, neposrednih plačil eh, kmet, kmetom v sredstva iz sklada za razvoj podeželja. Tudi ta sredstva bi morali uporabiti za naše namene. Zakaj gre tukaj? Gre za to, da imamo različne instrumente. CIP, to je program za konkurenco in inovacije ali FP7, okvirni program 7, zelo velik z 15 milijardami evrov, kjer imamo različne smernice za spodbude oziroma za subvencije, kar pomeni, da je treba izpolnjevati različne formularje, če želimo priti do te pomoči. Nimamo možnosti združevanja eh, teh subvencij oziroma povezave med temi subvencijami. In tiste države članice, ki so zelo zvite, lahko spostavijo sinergije in koherenco. Tiste, ki nimajo toliko izkušenj, pa ostajajo zunaj tega kroga. Zato je naša naloga, da oblikujemo enotne kriterije za raziskovalno politiko, po drugi strani pa regionalno politiko. Na ta način bomo lažje spodbujali sinergije in tudi dajati moramo več povdarka na raziskave in inovacije. Saj vemo, da bomo konkurenčni v svetovnem merilu, le če bomo šli v to smer, samo to razlaga, da so države članice razvile grozde za raziskave in razvoj na področju nanotehnologij, to poznam iz Posarja, odhodek prihajam kjer smo vodili na področju nanotehnologije, to imamo na področju biotehnologije, To je mogoče najti tudi na področju informacijske tehnologije. In to je bil način, da so se bolj oziroma manj razvite regije nekako potisnile v ospredje. Zato vr se mi grozdi. Zato je treba birokratijo poenotiti, usmeriti. In povdarjam še nekaj, kar ni bilo povdarjeno v okvirnem programu, sedmem okvirnem programu in kar je treba upoštevati v osmem okvirnem programu. Potrebujemo namreč ljudi, ki bodo upravljali s tem področjem raziskav in inovacij. Tega nimamo. Želimo odpraviti birokracijo, ampak odprava birokracije je mogoče samo do določene stopnje. In tukaj potrebujemo ljudi, ki bodo lahko zadeve upravljali ne bom vam predaval, ampak menim, da mora Evropska unija tukaj postati bolj aktivna, tako da bi ljudje, ki preverjajo te formularje za odobritev pomoči in ki tudi izdajajo odločbe, da bi morali biti ti ljudje ustrezno osposobljeni. Samo na ta način bomo spodbudili in spostavili neko eh, območje subvencioniranja raziskav in inovacij na enot način v Evropski uniji, tudi na področju prometa, kjer potrebujemo na eni strani infrastrukturo, na drugi strani pa raziskave in inovacije. In obe zadevi je treba nekako spraviti skupaj. Tukaj imamo naprimer široko pasovne povezave, o katerih eh, še veliko razpravljamo ugotavljamo, da naše ambicije ničesar ne prinesejo, naprimer pri električni mobilnosti, če nimamo na voljo ustrezne infrastrukture. Infrastruktura pa se razvija, če se nove zamisli združijo z denarjem. Kolega Van Nistelrooy, ki je v odboru za eh, podeželje in eh, vodi to področje, sodeluje tudi v našem odboru, in zato bi se mu še posebej zahvalil za njegovo popudo in ustrajnost, eh, eh, s katero se je ukvarjal s to temo, ter se zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala. Želi kdo besedo k tej temi? Kolega Winkler. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej ne povem, da se lahko strinjam s poročilom in predstavitvijo, ustno predstavitvijo gospoda Šaci Markakisa. V veliki meri naj še enkrat povdarim, da je to, kar je povedal, za nas in regije pomembno. Pomembno je, da kohezijske in regionalne sklade oziroma sredstva iz eh, kohezijskih regionalnih skladnih povečamo. Eh, v regijah imamo namreč probleme, da dodeljevanje oziroma razdeljevanje teh sredstev ne deluje na najboljši način. Imamo akterje, ki delajo z različnimi programi, ampak eh, en poleg drugega in se niso povezani med seboj in ne, ne vedo, kaj bi lahko med seboj povezali. Zato je pomembno, da dobimo ustrezne strokovnjake za upravljanje z področjem raziskav in inovacij. Pomembno pa je, da tudi razvijemo skupne kriterije za eh, subvencioniranje raziskav in inovacij. In to je treba spodbujati ter zagotoviti poenotenje in izboljšanje uporabe sredstev za raziskave in razvoj iz kohezijskih in regionalnih skladov. Veseli me, da je tudi predvideno povečanje sredstev za področje inovacij v strukturnih skladih. To je pozitivni razvoj, tako da se lahko popolnoma strinjam z osnutkom. Hvala lepa, kolega Bütikhofer. Hvala predsedujoči. strinjam se z osnovno usmeritvijo tega mnenja. Imam pa nekaj možnih opomb pri prvi točki nisem pa ponovno gotov pri eh, vse ljubezni do lokalnosti, regionalnosti in tako naprej. Nisem prepričan, da v vsakem primeru delujejo inovacije najbolj učinkovito na regionalni ravni. Nekatere inovacije potrebujejo hm, morda malce širši okvir, kot je regija. Tako da bi morali mogoče tukaj malo bolj fleksibilno zadeve formulirali v drugi točki. Je kolega Šacimarkaki se opozoril na to, da je treba še posebej omeniti eh, osnovno funkcijo teh inovacij, to se pravi spodbujanje razvoja, tako da bi morali eksplicitno navesti tiste inovacije, ki so pomembne za industrijsko revolucijo. Na ta način bi lahko zadeve še dopolnili, ampak kar zadeva splošno usmeritev, pa se mi zdi mnenje zelo dobro. Hvala lepa. Lena Ek. Hvala. Naj povem, da popolnoma podpiram odlično mnenje kolega Šaci Markakisa. V tem področju imamo težave, potrebujemo dobro poročila, potrebujemo dobro veselila tudi iz odbora za regionalni razvoj, kajti če si pogledamo, eh, kakšno je stanje, imamo tukaj težave. Težave s tem, kje najti denar za dodatne inovacije, tega denarja v mnogih regijah ni. Instrumenti za oziroma tudi eh, vloge, podajanje vloge, zelo skromno v posameznih regijah. Problem pa imamo tudi pri drugih skladih za informacijami. Problematika financiranja je zelo velika za mala ali manjša podjetja, je, ustanove, univerze je težavno sodelovati zaradi ne zaradi sofinanciranja, to je dober koncept, ampak zaradi pretoka denarja. To je pravzaprav krivda Evropske unije, ki zavlačuje in zadnja plačuje. In manjši partnerji morajo najprej spraviti denar skupaj. To je dodatni problem. Odročen državi članice zadev ne financirajo popolnoma, torej, če investirate en evro, pa še en evro zraven, dobite dva evra ven, to bi bila logika, ampak o tem bomo morali govoriti z državami članicami, kar zadeva birokracija. Je to zelo velik problem. Zato se mi zdi pomembno, da imamo strokovnjake v regijah, eh, ki nam lahko pomagajo. To se mi zdi odlična zamisel. Se se vsak ne more naučiti vseh podrobnosti o posameznih vlogah, tako da bi bilo to tudi področje, ki se mi zdi zelo pomembno. Zelo dobro pa je tudi od regij zahtevati, da pripravijo svoje strategije. Po mojem mnenju, iz tega, kar poznam kot koordinatorka v širih regijah, kot sem delovala. Vem, da je težko pripravljati prijave in vloge za to pomoč. Potrebujemo manj birokracije in to moramo storiti zdaj, ko smo v krizi, finančni, gospodarski, podnebni. Zato potrebujemo dejanja. V tem smislu se mi zdijo ta poročila in to mnenje tudi zelo pomembno. Hvala lepa. Kolega Macadas. Kasne malne kur. Eni serete me, kasne hacimarka, ki so urna. Hvala lepa. Tudi Sam bi se rad zahvalil za to poročilo. Rad pa bi opozoril na nekaj posebej pomembnega. Mislim, da imamo to poročilo v pravem času. Kaj ti gre res za to, da izdelamo, pripravimo programe, na katere že dolgo čakamo. Zaenkrat nam ni uspelo doseči pravih sinergij. Zato se mi zdi resnično pomembno, da storimo tudi nekaj v okviru sedmega raziskovalnega programa. Kajti smo že tik pred osmim in zato se moramo iz sedmega kaj naučiti, manj birokracije, to je že bilo rečeno, podpora inovaciji in potem tudi upoštevanje MSP-ev. To je zelo pomembno. Mislim, da torej lahko prispevamo k temu in da lahko zaženemo, damo pripombe za postopke v prihodnosti. Dejali smo, da so pomembni rezultati, da se moramo osredotočati na rezultate. To je seveda pomembno, vendar pa moramo seveda omeniti tudi temeljne raziskave. In to je pomembno za prihodnost in za regije. To je zelo pomembna zadeva in zato moramo upoštevati in spodbojati tudi zelo mala podjetja na regionalni in lokalni ravni. In hvala lepa. Sedaj pa komisija. Ne vem, kdo je tukaj strani komisije, kdo bo prevzel besedo. Več vas je. Prosim. Uh, hello, sorry. Uh, yes, I'm Valeria Shinaki from the European Commission. Dobro jutro, prihajam iz Evropske komisije. Uh, Zelo smo veseli tega mnenja in tudi tega osnutka mnenja, kajti strinjamo se s celotnim pristopom, da potrebujemo usklejevanje med politikami. Naj omenim tri delovna področja, področja, ki so pomembna za sinergijo. Seveda pa jih je še veliko več. In želimo si doseči napredek. V tem trenutku imamo skupna orodja različne službe Evropske komisije, kjer se usklajujemo. Imamo delovno skupino za grozde, potem regionalno skupino in observatori za orodja za merenje inovacijskih politik na regionalni ravni. Gre za sodelovanje na regionalni ravni, ki ga podpiramo, vendar pa različne službe komisije In tukaj želimo resnično spodbuditi zagon in želimo spodbujati inovacije in ukrepe na tem področju. To je nekaj od teh orodij, ne bom naštela vseh. Potem pa imamo tudi skupno sporočilo različnih generalnih direktoratov, od regionalne politike do podjetništva. In tukaj govorimo tudi o letošnjem letu 2010, imamo pa dva glavna cilja. Najprej strateški cilji, stru, oprostite, strukturnih skladov in nova usmeritev strategije 2020 in Evropski inovacijski načrt. Prepoznati moramo nove načine za sinergijo in sodelovanje med centri odličnosti in inovacijo na regionalni ravni z obstoječimi instrumenti. To je naš cilj. Mislim, da gremo resnično v tej smeri kot to zahteva tudi poročilo in osnotek mnenja. Prav tako bi naj konec marca pripravili strateško poročilo o izvajanju strukturnih skladov v povezavi z novimi smernicami za obdobje 2007 do 2013. Prvič bomo imeli razpravo in poročilo strani vsake od držav članic o teh strateških smernicah, ki jih imamo za strukturne sklade. To poročilo bomo pripravili k malu in to bo priložnost tudi za to, da bolje razumemo in dejansko ugotovimo, kakšni so učinki tega sistema, ali nam je uspelo, ali gremo v pravo smer. To je vse. Hvala lepa. Morda še kolegica? Hvala lepa. Kolega Šaci Markakis, za zaključek, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil komisiji za pregled nad tem, kaj se bo aktualnega dogajalo v prihodnosti. Ar pa kolega je to tudi povedal, gre za sinergijo, to je temeljnega pomena in gre za to, da zdaj, zdaj, ko pripravljamo osmi okvirni program, ko novi komisar načrtuje novo politiko in zelo veliko bomo morali predelati tudi, kar se nadzora proračuna tiče strani držav članic. Torej, gre za to, da postavljamo nove temelje in to počnemo. Rad bi se zahvalil kolegu Winklerju, ki je zelo odločen, kar se strateškega načrtovanja tiče. In če se osredotočamo na raziskave in inovacije, vem, odkot prihajate, iz katere regije in vem, da je to zelo pomembno za vas. Gre za strateško načrtovanje, usmeritev, ki pomeni, da se potrebuje veliko sredstev za inovacije. Vaša regija, Saška, je zgledna in to potrebujemo, potrebujemo takšne grozde. In v preteklosti je vaša regija dejansko to že počela, da je dosegla strateško smeritev na podlagi inovacij. Hvala lepa kolego Butikoferju za podrobno opredelitev, da gre za bolj trajnostno gospodarstvo. Strinjam se, da bi to tudi zapisali. Ta mnenja so omejena in zato lahko sedaj vse skupaj dopolnimo s predlogi spremem. Tudi vi, gospod Pitikofer, sem zato, da torej bolj podrobno imenujemo industrije in lahko tudi sprejmem pojem zelenitev industrije. Upam, da bo to zahteval. Sedaj pa še o tem, o čem je govorila Lena Ek. Namreč, kako ravnamo z denarjem? Komisija je pohvalila besedilo, Vendar pa komisija mora vedeti tudi, da smo v preteklosti naredili veliko napak. To vidimo aktualno na primeru Grčije. Torej, Grčija je dobila zelo veliko regionalnih sredstev v preteklosti, le majhen del od tega pa je bilo namenjenih raziskavam in inovacijam. Ta del je bil sicer zelo uspešen. Odkar je Grčija v EU? je Grčija postala manj produktivna in vidimo, kam to vodi. Da država, ki živi na kredit in ki ima zaradi evropske pomoči sicer odlične dosežke na področju informacijske tehnologije glede raziskovalnih programov, tam je resnično vodilna. To je edino področje, ki je produktivno v Grčiji. Vsa ostala področja so sedaj obstala tudi turizem in druge uslužnostne storitve. In seveda, tukaj govorim to tudi v smeri novih držav članic. Če te uvidijo sinergije, ki lahko izhajajo iz celotnega postopka, potem bo to dobro. Drugače pa se bo zgodilo, da ne bodo več produktivne primer Grčije kaže jasno na to, da se moramo tega lotiti bolj resno in da moramo državam članicam pomagati pri iskanju strokovnjakov za uporabo strukturnih sredstev, kajti sicer ne bo vse skupaj imelo smisla. In to vidimo v Grčiji. In kot nadzornik proračuna lahko rečem, da so bila sredstva napačno uporabljena, zlorabljena. In če se ogledamo razpravo v Grčiji, kar se tiče EU, potem vse skupaj postaja nevarno. Resnično moramo premisliti, ali ne bi prestrukturirali naše politike subvencij. Zato še enkrat povem, kolega Nisteloroja sedaj ni več, vendar pa je tudi pobudnik tega in to je zelo pomembna točka. To je navedel tudi kolega Nisteloroj. Prosim torej kolege, da pri predlogih sprememb gredo v tej smeri in da seveda tudi podprejo poročilo na koncu. Hvala lepa. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Rok za podajo predlogu spremembe 24. februar opovdne, torej bil je včeraj, torej bilo je zelo malo časa. Kolega Winkler, gebeten... Kolega Winkler je prosil, da bi to podaljšali za dan, da bi torej rok bil 25 ker je to resnično zelo kratek rok, če bi to bilo možno. Torej 25. ne 24. februar. Da, mislim, da je to dobro, dober predlog. 25. februar, popovdne. Torej smo to sprejeli. Hvala lepa. Sedaj pa moramo počakati na 10. uro, takrat bomo glasovali. bomo počakali do desetih. Začeli pa bomo točno. Sedem, Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, glasovanje. Točka sedem na našem dnevnem redu. Najprej pa mi dovolite še pripombo, ker je to moje osebno prepričanje, pa tudi kolegi so o tem govorili. Zdaj bomo imeli veliko dela v prihodnosti veliko glasovanj. In resnično se moramo truditi, predvsem kar se dokumentov tiče, da bi te pripravili tako, da bi vsi kolegi, tudi tisti, ki niso udeleženi, imeli čas, da si jih preberejo. Vedno bolj pogosto se dogaja, da dobimo kompromisne predloge zvečer ali zgodaj zjutraj, istega dne. In sedaj imamo kompromisne predloge samo v francoščini, dobro, danes bomo vse pustili tako, kot je. To bi bila moja velika prošnja, da bi lahko glasovali. Vendar pa kolegom sem obljubil, da bom to danes povedal. V prihodnje se moramo potruditi, da bomo kompromisne predloge dobili vsaj dan prej, da se jih bomo lahko vsi prebrali in da bodo vsaj v angleščini. Kaj ti, dobro, pri drugih jezikih je nekoliko teže, sicer se jih vsi ne bodo mogli prebrati in morda tudi ne bodo mogli glasovati. Torej, še enkrat prosim, danes bomo nadaljevali, kot je bilo predvideno, čeprav nimamo vseh jezikih v prihodnje, pa bomo to spremenili. Tako sedaj pa glasovanje. Imate vsi glasovalne kartice, testno glasovanje najprej. Eine kleine Probeabstimmung über die Frage, In sicer glasujemo o tem, ali bi naj v prihodne glasovanje, ah ne, šalim se, dobro, ali si želimo sonca, da ne. Don't want, don't walk. Bitte, Gerek. Panie przewodniczący, kar... Gerek. Gospod predsednik, e, imam pokvarjeno kartico. Druge delajo, moja pa žal ne.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 pri tem vprašanju se niso mogli odločiti. Torej, začenjamo. En glas bomo šteli brez elektronske naprave. Sedaj imamo prvo poročilo François Grostet, poročilo o sporočilu Komisije v boju proti raku. Začenjam s predlogom spremembe 3. A se upravičujem, pravi predsednik, kompromisni predlog 1 za Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ena, dve odpadeta. Tri? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Štiri? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pet? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 odpade, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 brezpredmeten, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, Proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, 15 odpadeta, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. O 16 smo že glasovali. To... Želite preveriti? Bilo je jasno, ampak dobro, bomo preverili. Preverjamo 16. Glasujemo. Stimmung zu 16. Ein EPP zu. Ein EPP zu. Ein Glas EPP preveč kdo se bo odrekel prostovoljno. En glas je pipi preveč, sedaj je vse lepo in prav. Konec glasovanja. Rezultat je jasen. Hvala lepa. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Trije glasovi je pipi preveč, vedno več odlično se EPP množi. Se upravičujem. Dva preveč? Dva preveč? Lahko posodimo glasove. Še en preveč? Sedaj pa je vse lepo in prav. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 3 je vzdržani, nihče proti. Čestitke kolegici. Hvala lepa. Prehajamo na točko 8, poročilo Riere Madurel, dialog med univerzami in podjetji. To bo bolj zapleteno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Preverjamo predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Dva glasova je PP preveč. Ok. Dobro. Zdaj je urejeno. Konec glasovanja. torej odločno za. Sedaj moramo glasovati o predlogu spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti odpade, kompromisni predlog štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 12 odpade, 13 za. Prav tako 13 odpade. Kompromisni predlog 3 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 14 odpade, 15 za. Proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18, 19 odpadeta, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 24 za. Proti. Vzdržani. Tudi sprejeto. 26. Prvi del najprej. Za. Proti. Vzdržani sprejeto, drugi del za, proti preverjamo. Preverjamo drugi del 26, glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat je tesen, torej sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Glas EPP preveč. Sedaj je urejeno. Konec glasovanja. 48 za, 3 je vzdržani, nihče proti. Hvala lepa, čestitke. Tako smo to tudi uspešno opravili. Sedaj pa točka 9, poročilo o Beli knjigi komisije prilagajanje podnebnim spremembam. Gospod Matijas je pripravljalka mnenja. Paziti moramo pri dveh delih. Gospod Jordan. Hvala. Pojasnila bi rada zelo nakratko samo to, da je ponekod na glasovalni listi skupine EPPP minus. Ne zaradi tega, ker se ne bi strinjali z vsebino amandmaja, do tega se nismo opredeljevali, ampak zaradi tega, ker po našem mnenju ne sodijo akcije, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov v to poročilo. To poročilo namreč govori o prilagoditvi na podnebne spremembe. Gut. Trotzdem gab es das nicht. Prav, hvala lepa. Tako. Glasujemo. Predlog spremembe 7. Trije deli. Prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Zavrnjeno. Vzdržani? Zavrnjeno. Tretji del. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Osem. Za? Proti? Preverjamo. Osem. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. rezultat pa je sledeč. Ljudje v računalniku potrebujejo še nekaj časa, da glasove preštejejo. Torej, še enkrat glasujemo. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Glas EPP preveč. Konec glasovanja. Rezultat je sledeč. 27 za, 24 proti, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 12. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti. Preverjamo. Preverjamo drugi del 12. priloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja.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 Koliko je zelenih? Sedaj smo trije, običajno smo štirje. Torej, potem je sprejeto. Dvanajst sprejeto, s tesno večino. Trinajst za, proti vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 19 za, proti, sprejeto, 20 za, proti, sprejeto, 21 za, proti, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9, za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 25, 27, 26 odpadajo, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 1 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, preverjamo. Štiri, glasujemo. Glas je pepe preveč. Še vedno. Hvala lepa konec glasovanja. Sprejeto 30 proti 22. 5 za, proti. Preverjamo. 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno torej 27 proti, Gerek je tudi proti, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. sedaj pa točka 11, trajnostno naravnana prihodnost prometa. A še 10, se opravičujem, pravi gospod predsednik, kmetijstvo. Predlog spremembe 2 za, proti, 2 za, proti, vzdržani sprejeto tri, štiri deli. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1A za, proti, vzdržani sprejeto, 9, 8, 7, 5 odpadajo, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni 1B za, proti, vzdržani sprejeto, 10, 11, 12 pade, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani sprejeto, 15 za, proti, vzdržani sprejeto, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, Preverjamo. 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 19. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 20. Za. Proti vzdržani sprejeto, 21, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23, tri deli, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 25, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Glas je PP preveč. Konec glasovanja. 45 za, 5 vzdržanih, 1 proti. Čestitke. Hvala lepa. Next one. Elf. Naslednja točka je enajsta točka. Gre za Antonijo Kančen, trajnostno naravnana prihodnost prometa. Glasovanje se z nami je pred vami. Prihajamo k točki ena. Za, proti, zažani. Preverjamo. Ena preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Entschuldigung, Entschuldigung, bin ganz verwirrt. Se upravičujem, smo že. 18 smo pravi, 19 za. Proti. Vzdržani sprijeto. 20 za. Proti. Vzdržani sprijeto. Kompromis 2 za. Proti. Vzdržani sprijeto. 21, 22, 23, 24 odpade. 25 eh, po delih prvi del za, proti. Vzdržanje sprejeto drugi del za, proti. Vzdržanje bomo preverili. Drugi del 25. Preverjamo. Glasujte, prosim. en EBP preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno kljub temu. En plus več, ampak kljub temu zavrnjeno. Enak rezultat. 26 za, proti, vzdržanje sprejeto. 27 odpade.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 Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržajanje je sprijeto, 38 za, proti, vzdržajanje je sprijeto, 39 za, proti, vzdržajanje je sprijeto.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 42 odpade, če 26 sprijet. To se pravi, 42 sem smo upravili. Prvi del odpade. Torej, še enkrat, 42 prvi del odpade, o ostalem delu glasujemo. Zato imamo tukaj ustrezen znak za proti, vzdržani. Sprejeto. Kolega Turmes ima pripombo k poslovniku. 33 smo glasovali, čeprav odpade, če sprejmemo 37. 37 je bil zavrnjen. Preverjamo, ali je 33 eh, bil opravljen. Zadeve smo opravili. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. En EPP preveč, vedno isto, vedno je en EPP preveč. Konec glasovanja. 46, en vzdržan glas, 3 proti, sprijeto. Tako smo zelo na hitro upravili z glasovanjem, prisrčno se zahvaljujem, lahko nadaljujemo z našim dnevnim redom in prehajamo na 12. točko dnevnega reda. Tisti, ki želijo zapustiti dvorano, prosim, da to storijo hitro in tiho, tako da lahko ostali razpravljamo naprej. 12. Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje. Zato je pristojna naša kolegica Lena Ek, ki je tudi poročevalka. Lena Ek bo prav tako dobila besedo. Samo minutko, ker je preglasno. alle diejenigen, die nur wegen der Abstimmung hier waren. Tisti, ki so bili tukaj samo zaradi glasovanja, naj prosim hitro zapustijo dvorano. Bodite fer in zapustite dvorano, tako da lahko nadaljujemo z delom. S glasovanjem pa smo zaključili v rekordnem času. Meine Damen und Herren, liebe Kollegin, das Wort hat jetzt und kolegice in kolegi. Besedo predajam kolegici Leni Ek, samo ona ima besedo, nišče drug. Govori lahko samo Lena Ek, ostali pa prosim, da utihnete. Hvala lepa. Uh, just, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Bom počakala še nekaj sekund, tako da bo ponovno mir v dvorani.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 Počasi bi začeli z razpravo, tako da vas vse prosim, da zganjate malo manj hrupa. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Torej. Ko smo na zadnje razpravljali o skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje, sem res skušala izpostaviti tiste pomembne argumente. Vsi veste, da se Baltsko morje trenutno nahaja v zelo resnem položaju, vsi poznate ozadje. v okviru katerega so bile sprejete odločitve odbora za Baltsko morje, oba komisarja, komisar za okolje in komisar za raziskave, sta me oba podprla. Komisija je podala svoj predlog v zvezi s tem. Imamo program Bonus 961 nekaj v zvezi s tem je že bilo povedanega. Mislim pa, da vse skupaj ne bo enostavno, saj glede na to, kakšna je volja in uloga komisije, parlamenta in sveta. V poročilu komisije je kar nekaj takšnih stvari, ki bi jih morali popraviti v osmem okvirnem programu. Razprava se je osredotočala ne toliko na resnost tega vprašanja, kot na to, ali res potrebujemo program bonus. Poleg tega pa smo razpravljali o tem, ali je možno vnesti kakšne nove elemente, da bi imeli dvofazni program. En del bi bil namenjen strateškemu načrtovanju, drugi del raziskavam. Kar nekaj projektov v okviru bonus 169 že poteka komisija je podala torej predlog, da bi stvari potekale v dveh fazah. Za enkrat je področje inovacij še premalo dozorelo, da bi lahko karkoli storili. Ne vem, ali bo ta strategija res lahko delovala tako, kot si je zamislila komisija, da bi slejko prej ta strategija bila nadgrajena v celosten raziskovalni program. Da bi torej prišli iz prve faze na drugo fazo, čim bolj neproblematično. Če bomo uvedli nove elemente na področju raziskovalnih projektov, bomo seveda usmerjeni v prihodnost in to bo tudi koristno. Mislim pa, da to ne bi smel biti izgovor, zakaj bi ustavili vse projekte. Kot sem že rekla, upam, da me bo podprl parlament, svet, komisarja sta me že podprla. Drugo vprašanje, ki ga je treba rešiti, je vprašanje financiranja tudi tu bomo uvedli dovo, določene novosti. Imeli bomo skupno ovojnico. Ko smo na zadnje razpravljali o tej temi, sem že napovedala, da bo to nov element. Veliko raziskovalnih programov prispeva k dodani vrednosti na evropski ravni. Mislim, da bomo v osmem okvirnem programu imeli na voljo tudi boljšo zakonodajo, zato da bi lažje vzpostavljali načela za koriščenje skupnih sredstev. Večina držav članic ima kar nekaj težav zaradi zakonodaje, zaradi ustav. Zato smo vedli nek virtualni skupni svežen sredstev pogovoriti se moramo o tem, kako bi lahko skupaj upravljali s tem denarjem. Velike države, kot je Nemčija in manjše države, kot je Švedska, imajo kar nekaj težav s tem, predvsem zaradi tega, ker imajo predvsej dolgo obalo. To je torej druga težava. V svojem poročilu sem skušala izpostaviti te težave, skušala sem zreti bolj v prihodnost, upoštevala sem tudi pripombe spoštovanih kolegic in kolegov, ki so bile podane na zadnji razpravi. Skušala sem vsem ugoditi, kolikor se je to le dalo. Prav tako se mi zdi, da bi morali vzpostaviti dobro sodelovanje z Rusijo. Vsi vemo, da Rusija ima precej velik vpliv na področju Baltika, Zato bi morali sodelovati z ruskimi raziskovalci čim bolj učinkovito, čim hitreje in čim bolje. Tudi tu bo treba praviti kar nekaj zakonodajnega dela, preden bo vse skupaj lahko postalo stvarnost. Že v prvem programu Bonus Plus, ki že deluje, se omenja sodelovanje z Rusijo, sodelovanje dobro deluje, bolj na dvostranski osnovi, se pravi Bonus Plus v sodelovanju z Rusijo. Ruski znanstveniki sodelujejo v tem programu, udeležujejo se seminarjev. Skupaj skušamo najti izhodišča, ki bi vsem ustrezala. Bonus plus program torej že deluje, je učinkovit. Rezultati, ki jih dosegamo v okviru tega programa, so zelo dobri in veliko obetajo. Pred nekaj tedni je potekal tudi vrh, na katerem so razpravljali o položaju na področju Baltskega morja. Vodje držav so bili prisotni na tem vrhu, tudi znanstveniki so se srečanja odeležili. Gre torej za vrh bonus dnevi Baltskega morja, Tisto, kar sedaj potrebujemo, pa je čim hitreje sprejeti odločitev v zvezi s programom Bonus 169. Zakaj potrebujemo hitro sprejemanje odločitev? Zato, ker je položaj na področju Baltskega morja zelo resen. Nujno potrebujemo čim hitrejši napredek in razvoj na področju znanosti. Bonus 169 je bolj strateško usmerjen, bolj ciljno usmerjen program, tudi bolj široko zasnovan program od Bonus Plusa. Vprašanje, ki se sedaj pojavlja, je ne toliko, kakšen je trenutni položaj, temveč zakaj je prišlo do takšnega položaja, ne samo v okviru Baltskega morja, temveč tudi v okviru drugih povodij. Toliko o tem.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 če si pogledate, kakšni so predlogi, lahko vidite, da je to pravzaprav šele prvi korak v tem strateškem procesu. Mislim pa, da bi morali res narediti tu en velik, kakovosten korak naprej v okviru te strategije si je treba ogledati celotno Baltsko morje. V poglavju 6.2 govorimo tudi o strokovnjakih. Mislim, da bi komisija morala upoštevati tudi izsledke strokovnjakov. Govorimo tudi o skupnem raziskovalnem centru. Tukaj so zadeve nekoliko nejasne, zato bi prosil za dodatna pojasnila. Želite okrepiti tudi raziskovalne zmogljivosti držav članic, ki mejijo na Baltsko morje. Tudi to področje bi morali skrbno preučiti. Kakšen je raziskovalni potencial, to je treba ugotoviti. Raziskovalni potencial je odvisen od države same. Nekatere države imajo precejšne zmogljivosti. V mislih imam naprimer razpoložljivost laboratorijev in drugih obratov. To je zelo pomembno, upoštevati, ko boste porazdaljevali sredstva, ki bodo namenjena za ta program. Poleg tega je treba vedeti, da bo določene raziskave treba upraviti tudi na terenu samem. Nekatere države se soočajo tudi s pravnimi težavami, tega se morate zavedati, ko boste porazdeljevali skupna sredstva te pravne težave bi lahko vodile tudi do postavljanja novih ovir pri raziskavah. Mislim pa, da bi morali upoštevati tudi te posamezne faze. Pomembno je, da vzpostavimo ustrezno zaporedje posameznih dogodkov, kar pomeni, da bi morali najprej predstaviti prednostne naloge na področju raziskav, ko gre za Balsko morje in področja okoli Baljskega morja. Veliko več bo treba tudi vlagati v sam program. Določene raziskave res potekajo v okviru laboratorijev, določene raziskave pa bodo morale potekati na terenu samem. Mislim, da Teh dejstev ne smemo zanemariti, ko bomo oblikovali prihodnje okvire in programe. Prav tako potrebujemo ustrezno opremo, bodi si v laboratorijih, bodi si za delo na terenu. Hasi. Najlepša hvala, kolegica Hasi. Hyvät kollegat, eh, kiitoksia paljon eh, raportöörille oikein hyvästä. Hvala lepa poročevalki za celo dobro podporo oziroma zelo dobro mnenje. Podpiram njen pristop eh, tudi to, da je treba tako ali drugače vključiti v delo tudi Rusijo. Popolnoma se strinjam tudi s tem, da je treba poiskati možnosti za to, da pospešimo fazo, ki je pred začetkom samega dela. Uh, projekt Bonus je zelo dober. Zatem je strategija Evropske unije za Baltsko morje. In v Evropskem parlamentu se zavedamo, da je ta strategija nastala na pobudo Evropskega parlamenta tudi predsedstvo se je tukaj zelo prizadevalo. Po mojem mnenju tukaj ni nekih večjih vsebinskih eh, razhajanj v mnenjih. Eh, mogoče smo drugačnega mnenja tam, kar je omenila že gospa Porčevalka, to gre tukaj gre za ta skupni lonec ali skupni virtualni eh, lonec. Zanimivo se mi zdi, da določene države uporabljajo ta eh, argument in sicer, da, je, da bi bil takšen skupni lonec na osnovi nacionalne zakonodaje nezakonit. Mislim, da to države počinjajo zato, da bi zavlečevane samim procesom uh, Večina držav pa se je takšnemu pristopu že odpovedala, saj si vsi želijo neko delojočo rešitev. Treba bi bilo preveriti, mogoče za financiranje, spostaviti skupen postopek, tako da bi se lahko zedinili glede tega virtualnega skupnega lanca. To se seveda nanaša na skupne predpise, kot tudi na nacionalne predpise, ki so lahko zelo različni in si tudi nasprotujejo. Pa vendar menim, da bi se lahko vendarle zedinili glede takšnega skupnega lonca, sploh če bo ta virtualen. In še zadnja točka, kolegice in kolegi, odbor za okolje danes eh, do povdne tudi razpravlja o svojem mnenju na to temo in zelo verjetno je, da bodo prišli predlogi iz odbora za okolje, ki bodo bolj jasno opredeliti ta program z vidika okolja. Na vsak način pa tudi odbor Envi podpira ta program, kajti Baltik je eno najbolj onesnaženih morij na svetu in to marsikdo sploh ne ve. E, vsi menijo, da je v Severni Evropi vse odlično organizirano, da se vsi držijo zakonov, da je varstvo okolja na zelo visoki ravni. Ta splošna miselnost eh, ponavadi vodi v to, da je težko sprijeti, da je Baltik ena najbolj onesnaženih morij. Pravzaprav pa gre za notranjo morje Evropske unije, zato je potrebno nekaj storiti gre tudi za vprašanje časti za Evropsko unijo, da tukaj nekaj naredi in izboljša situacijo. Hvala lepa, kolega Balčitis. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki, ki je sestavila res celostno poročilo, ki ustrezno odraža tudi razprave, ki so potekale v odboru. Vseeno pa bi rad izpostavil nekaj stvari, kar zadeva sama finančna sredstva. Predlog spremembe 19 omogoča, da se vzpostavi ta virtualni skupni lonec finančnih sredstev, to je sicer praktičen predlog, vendar se mi zdi, da bi morali črtati formulacijo justified cases, torej upravičeni primeri. Na voljo imamo tudi predlog spremembe, v katerem se omenja uloga odbora, ko gre za oceno komisije. Če je naprimer ocena negativna ali če traja predolgo, da se jo sestavi. Tu sicer piše, da lahko komisija prispeva, kar je upravičeno. Ko se program zaključi, zagotovo komisija lahko odigra svojo vlogo. Glede sodelovanja Rusije pa naj povem, da je nedvomno ta program namenjen državam v okolici Baltskega morja. Sodelovanje z Rusijo je v tem primeru neizogibno. Vendar se mi zdi, da bi preveliko vključevanje Rusije v ta program, koga lahko spodbudilo k razmišljanju o tem, da v mislih nimamo samo evropskih držav, držav Evropske unije, temveč širši krok držav. Zato se mi zdi, da bi morali govoriti samo o tem, da bomo Rusijo povabili k sodelovanju v tem programu. Hvala. Hvala lepa. Kolega Udi je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital poročevalki za opravljeno delo. Nekaj pripomb bi imel. Osem znanstvenih skupnosti iz držav članic je sodelovalo pri tem programu in so omenjene tudi v poročilu. Zato se sprašujem, če ne bi bilo smiselno morda predvideti, da bi Unija, ki ima interes za to temo, razmislila o širšem projektu, v katerem ne bi sodelovalo samo osem držav. Spominjam se, ko smo imeli podoben program za sredozemlje, niso sodelovali samo države, ki se nahajajo ob sredozemskem morju, ampak celotna Evropska unija. Imam pa še eno vprašanje. Kako teh osem držav, ki jih omenjate kot privilegirane države, predstavljenih zaprt klub. Zakaj omenjate Rusijo, ne omenjate pa Norveške? Če ponovno izpostavim primerjavo z projektom za sredozemlje, Mauretanija je bila vključena v ta sredozemski projekt, kljub temu, da ne meji neposredno na sredozemsko morje. Zato me zanima, zakaj niste v primeru Baljskega morja vključili tudi Norveške. Nekaj v zvezi s financiranjem. Pri raziskovalnih programih imamo precejšnje težave zaradi same zakonodaje, zato ker komisija v okviru revizije zahteva povrnitev sredstev. Tudi sama znanstvena skupnost je predvsej vznemirjena zaradi teh res zapletenih postopkov v EU. Eh, Hvala lepa za komisijo, gospod Mati iz eh, komisije. Torej. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Če mi dovolite, bi se najprej tudi sam pridružil vsem tistim, ki so se poročevalki zahvalili za izvrstno pripravljeno poročilo. Najlepša hvala tudi vsem poslankam in poslancem za izrečene pripombe v tej razpravi. Na kratko bi vam rad predstavil stališče komisije v zvezi z določenimi elementi, ki so bili izpostavljeni tudi v okviru same razprave. Najprej nekaj v zvezi s strateško fazo tega programa. Strateška faza kot je rekla že sama poročevalka v tem poročilu, je pomembna faza, ki jo je treba upoštevati pri oblikovanju programa. Strateška faza mora trajati dovolj dolgo, da se vse ustrezno oblikuje. Naloge, ki jih bo treba potem izvajati, so precej zapletene skupina, ki bo delovala v okviru bonusa, bo bila zadolžena za vse te dejavnosti, zato bi morali skrbno razmisliti o vsem tem v okviru strateške faze. Kajti od te faze bodo odvisne potem tudi prihodne pobude. Strateška faza ni faza, v kateri bomo spremali odločitev, ali bo proces še naprej bil izvajan ali ne. V okviru strateške faze bodo skupine, ki delujejo v okviru bonusa, bolj natančno opredelile svoje naloge in tudi izvajanje teh nalog. Druga zadeva, gospod predsednik, je financiranje. Ta skupni lonec finančnih sredstev, ki je na voljo. Naj še enkrat podarim, da je zelo pomembno vzpostaviti dovolj finančnih sredstev. V poročilu Van Velcen se že omenja sama integracija na evropski ravni. Če želimo to doseči, potrebujemo skupna finančna sredstva in ta skupni lonec je verjetno najbolj enostaven način, kako zagotoviti finančna sredstva za to pobudo. S temi sredstvi bomo ponudili tudi najvišjo raven jamstva za najboljše raziskovalne ekipe, ki prihajajo iz držav, ki bodo dale na voljo tudi omejena finančna sredstva. Tako da res ustrajam na tem, da ohranite ta skupni lonec. Še par besed v zvezi s finančnimi viri in infrastrukturo. Izvršni odbor zagotovo ne bo ničesar omejeval, ko gre za kakovost in obseg infrastrukture, ki jo bo treba vzpostaviti v okviru tega programa. Težava, ki se pojavlja, je, kako zagotoviti ravnotežje med prispevki v obliki infrastrukture in prispevki v obliki gotovine oziroma v obliki finančnih sredstev. Infrastruktura sama je seveda zelo pomembna, nar se mi zdi, da bi morali vse skupaj uravnotežiti, da bi morali vzpostaviti ravnotežje med prispevki v infrastrukturi in gotovini. Glede Rusije, gospod predsednik, pa se lahko strinjam s tem, kar je rekla poročevalka. Ali lahko Rusija res sodeluje kot enakovreden partner v tem programu? Rusija lahko sodeluje pri tem programu, vendar na podlagi pravil, ki so zapisana v sedmem okvirnem programu. Norveška sodeluje v tem programu s svojimi ekipami tudi zaradi tega, ker je vključena v sedmi okvirni program. Toliko za enkrat, gospod predsednik. Moram reči, da se je komisija konstruktivno lotila te teme, upoštevali bomo tudi mnenje parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Naj vas opozorim na to, da želi gospod poročevalko še enkrat besedo. Če. Hvala, gospod predsednik. Sama bi se rada vsem kolegicam in kolegam zahvalila za izrečene pripombe in izraženo podporo. Strinjam se z večino vaših pomislekov in pripomb. Sama bom skušala upoštevati vaše želje. Z vsemi zainteresiranimi in sporočevalci v senci se bomo še pogovarjali o tem, kako vaše predloge vključiti. Strinjam se tudi glede Norveške. Po mojem je pri tovrstnih projektih treba vzpostaviti takšno strukturo, ki bo dobro delovala na področju sredozemlja, na področju Balskega morja, da bo ta struktura, ta okvir učinkovita in tako naprej. Tudi ko gre za morsko okolje, bi morali vzpostaviti nekaj podobnega. Ne vem, kako bi v tem trenutku lahko vključili ta del v trenutni program. Norveška zaenkrat ni izrazila želje po sodelovanju. Danes popovdne bom sprejela skupino iz norveškega parlamenta, tako da se bom lahko že danes popovdne z njimi pogovorila o tem. Glede pripomp komisije pa naj povem samo to, da sem vesela, da je komisija obrala tak pristop. Gospod Mati je podal mnenje komisije in s tem mnenjem se strinjam, namreč, da bi morali čim hitreje začeti s pogajanji. Da ko se bo sprejemala odločitev med prvo in drugo fazo, to ne bo odločitev o tem, ali projekt izpeljati ali ne, šlo bo samo za nek pregled. Dobro bi bilo, če bi vse zapisali črno na belem. Znanstvena skupnost je namreč precej neočakana in nezaupljiva skupnost, ko gre za finančna sredstva. Želimo si, da bi oni z nami sodelovali v polni meri pri tem projektu, tako da če se bomo glede tega uspeli dogovoriti, bom res vesela. In če bo to rezultat današnje razprave, sem tudi zadovoljna. Glede tega skupnega lonca finančnih sredstev ne povem, da bomo ta lonec uvedli nekje sredi raziskav. Težava je, da države članice do takrat ne bodo uspele prilagoditi svoje zakonodaje. Upam, da ko bo vzpostavljen osmi okvirni program, bodo zadeve že bolje potekale, da bodo države članice do takrat prilagodile svojo zakonodajo, vendar je treba v tem trenutku upoštevati trenutno stanje. Želimo si, da bi vse države, ki trenutno sodelujejo v programu, tudi ostale v tem programu, da bi uložile vas trud v ta program. Strinjam se z gospod Has, ki je povedala, da obstaja kar nekaj težav. Želimo si, da bi tudi Nemčija sodelovala, seveda vendar bi morali najti ustrezno formulacijo, ki nam bi to omogočila. Trenutna formulacija, ki jo želimo uporabiti, je virtualni skupni lonec, kar pomeni, da podpiramo samo načelo skupnih finančnih sredstev, zato ker bi s tem prinesli dodano vrednost na evropski ravni. Istočasno pa bi s tem povedali tudi, da se zavedamo, da je treba upoštevati načelo subsidijarnosti tako da bi morali vse skupaj čim hitreje rešiti. Komisija, kot vidim, prikimava, tako da je to res pozitiven znak. Glede raziskovalne infrastrukture in prispevkov v naravi pa naj povem, da res obstajajo razlike med sodelujočimi državami, tega se zagotovo vsi zavedamo. Vsi moramo storiti vse v svoji moči, zato da se uporabijo najboljša sredstva, najboljša infrastruktura, da se zagotovi denar tam, kjer je denar potreben. Kolikor vem, raziskovalni projekti dobro delujejo, ko gre za prispevke v gotovini, za prispevke v naravi. Enak okvir želimo uporabiti tudi pri programu bonus. Še par besed o zvezi z Rusijo za zaključek. Res je, da obstajajo določene težave. Vemo tudi, da želi Evropska unija skleniti celosten sporazum z Rusijo, v katerem bi vključili številna področja, ne samo raziskave, temveč tudi energetiko, kulturo. Energetika je seveda pomembno vprašanje za naš odbor. Če si pogledamo, kaj se je dogajalo na zadnjem vrhu o bonusu pred nekaj tedni, Lahko gotovimo, da se zdi Rusiji sodelovanje pomembno. Celo gospod Putin je sodeloval na tem vrhu, podal je kar nekaj obljub v imenu Rusije. Mislim, da je tu podlaga, na kateri moramo graditi naprej. Bonus je naša prednostna naloga in mislim, da je to tudi dobro izhodišče za prihodnost. Kakšen je časovni okvir, veste, upam, da bomo čim hitreje dosegli napredek tudi s pomočjo španskega predsedstva. Špansko predsedstvo je že povedalo, da želi na prihodnjem raziskovalnem svetu doseči čim boljši rezultat. Svet bo potekal prihodni teden in upam, da bo parlament imel možnost glasovati v tem junija. Hvala. Najlepša hvala. Tretji malec je rok za vložitev predlogov sprememb. Zdaj smo zaključili tudi 100 točko in lahko preidemo na 13. točko dnevnega reda, ki je za zeleno knjigo komisije o ravnanju z biološkimi odpadki Evropske unije. Tukaj ima besedo Džajl Čičester. Thank you, Chairman. Uh, thank you, Chairman. Hvala. Gospod predsednik. Upam, da nič ne pomeni, da je to točka 13 na dnevnem redu. Gre za mnenje, ki sem ga pripravil. In upam, da bo ta tema med srečnimi in ne nesrečnimi. Gre za sporočilo Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki, s katerim se ukvarjajo v odboru za okolje v predlogih, ki sem jih pripravil za naše mnenje, ki smo jih pač pripravili, se osredotočamo na našo pristojnost, torej energetske potencijale bioloških odpadkov. In to je tudi težišče besedila, ki smo ga pripravili. Najpomembneje tukaj je da spodbujamo uporabo tega resursa za proizvodno energije v okviru vseevropskih prizadevanj za pridobivanje energije iz eh, obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij CO2. In s tem povečati seveda tudi varnost oskrbe z, oziroma zanesljivost oskrbe z energijo ker imamo tukaj upravka z notranjim resursom, notranjim virom. Tukaj pravzaprav nimamo nobenih eh, vsebinskih težav, bi me pa zanimalo, kaj menijo kolegi, če spoh kaj menijo. Na vsak način menim, da bomo s tem mnenjem podali naše stališče prijateljem in kolegom iz odbora za okolje če bi moral povdariti posamezne točke iz mnenja, bi omenil sedmo in osmo točko. Sedma točka se ukvarja z pomenom dostopa do omrežja za obrate za proizvodno energije iz odpadkov, pri čemer imamo vse tehnološke opcije odprte tukaj gre za področje, kjer imamo še veliko možnosti za nadaljne inovacije, inovacije in eh, tehnološki napredek, tudi veliko možnosti za vzpostavljanje delovnih mest. Gospod predsedujoči, mislim, da je to uh, dovolj, kar sem povedal. Hvala lepa. Kolegica van Bremt. Dank u wel, voorzitter. Um, en dank u aan de rapporteur um, ehm, voor um, Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu za mnenje, ki zajema nekaj pomembnih eh, točk, ki jih lahko podpremo. Jih pa je kar nekaj, predvsem dve, kjer bi nas zanimalo mnenje komisije. Ko gre za energijo, zanima nas tudi mnenje odbora za okolje na tem področju. Prva točka se nanaša. na to, kako naj bi izgledalo gospodarjenje z eh, biološkimi odpadki. Eh, najprej zbiranje, eh, reciklaža in odlaganje, potem šele pride vprašanje proizvodne energije. In čisto na koncu pride odlaganje odpadkov. Ko gre za biološke odpadke, v mnogih državah članicah moramo zagotoviti da bomo naredili bistveno več pri ločevanju odpadkov, ko bomo ločevali biološke odpadke od eh, proizvodnih odpadkov iz živilske proizvodnje. Zelo pomembno je, da imamo zelo kakovostno zbiranje bioloških odpadkov. Eh, takšni odpadki lahko prispevajo k plemenitenju tal in preprečevanju erozije tal. Potem pa imamo tukaj možnost proizvodnje bioplina, kar bi bilo zelo dobro dopolnilo k tistim točkam, ki jih podpiramo v mnenju poročevalca. Ko gre za to, kako bi pridobili več energije. In še ena zadeva, kjer se ne strinjamo najbolje in bi nekaj predlagali, je, da naj bi komisija naredila več eh, pri direktivi o odpadkih, eh, o gospodarjenju z odpadki. Mislim, da je treba izkoristiti vse potencijale za uporabo biloških odpadkov, zato pa potrebujemo neko ločeno strategijo z ločenimi posebnimi cilji za biološke odpadke. To je nujno potrebno, če želimo doseči cilje, ki smo se jih zastavili, pa tudi, če želimo vzpostaviti enake pogoje za vse mnogo države ne bodo morali tukaj veliko investirati in bi zato podprle eh, te aktivnosti. Takšna direktiva lahko prispeva tudi k vzpostavitvi enakih pogojev za vse. To bi bila tudi velika pomoč za nove države članice. če to vključimo samo v direktivo o okvirnem programu, ne bo, to ne bo dovolj. Zato bi potrebovali posebno direktivo za področje bioloških odpadkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi komisija še besedo? Komisjon. Was... Komisija želi kdo kaj povedati na to temo? Izvolite. Merci, monsieur le Président. Euh, bon. Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav nimam kaj dosti reči v zvezi z eh, direktivo. V okvirni direktivi se jasno omenjajo tudi odpadki. V direktivi je jasno predeljeno, kaj je treba storiti, omenja se recikliranje, ponovna uporaba, uporaba odpadkov za energetske namene, odlaganje odpadkov in tako naprej. Sama hierarhija je bila jasno potrjena tudi v izglasovanju okvirne direktivi, tako da so stvari popolnoma jasne in jih ne bi še enkrat omenjal. V zvezi z drugo zadevo ali potrebujemo posebno direktivo ali morda spremembo obstoječe okvirne direktive, pa naj povem, da verjetno že sami veste, da trenutno zaključujemo s študijo učinka v zvezi s tem, kako se uporabljajo biodpadki. Trenutno analiziramo različne možnosti, ugotavljamo, kakšne so prednosti, kakšne so pomankljivosti. Verjetno bo treba spremeniti tudi pravni okvir, če bomo želeli doseči cilj, tako da zaenkrat nimamo dokončno predeljenega stališča. Počekati je treba na oceno učinka, potem pa bomo lahko podali oceno prednosti in pomakljivosti in ustrezno oblikovali tudi pravni instrument. Hvala. Gut, bedanke ich mich. Charles Chichester. Hvala lepa, še enkrat eh, poročevalec, želite še kaj povedati? Izvolite. Hvala lepa. Če dovolite, bi se samo odzval na poziv eh, za vzpostavitev posebne direktive za to področje. Zanimivo je, da komisija o tem še razmišlja. Tukaj. O tem je treba seveda razmišljati, vendar pa bi mogoče morali biti tukaj nekoliko previdni. Če si pogledam izkušnje na jugozahodu Anglije, kjer zdaj ločujemo odpadke, imamo zelo različne sisteme zbiranja odpadkov, kot naprimer zbiranje biološke odpadke na 14 dni. Naše lokalne oblasti so zadeva premislile in eh, zdaj odvažajo te odpadke enkrat na teden zaradi nevarnosti, ki izhaja iz um, teh bioloških odpadkov, ki veselo gnijejo potem v kontejnerjih. Treba je torej eh, upoštevati to vrstne zadeve tudi pri razmišljanju o posebnem sistemu za biološke odpadke. Mogoče bomo s tem spostavili več težav, kot jih bomo odpravili. Ljudi namreč želimo spodbuditi k temu, da biološke odpadke kompostirajo in jih ponovno uporabijo, ter jih vračajo uh, v zemljo. Če bomo uvedli sistem, ki bo vključeval vse biološke odpadke, bi se pojavila nevarnost pretiranega reguliranja tega področja. To je pač moje mnenje o tem. Sveda mm, sprejemam hierarhijo, vendar pa menim, da tiste odpadke, ki jih je mogoče, ki jih ni mogoče zmanjšati, ki jih ne moremo preprečiti ali reciklirati. bi morali takšne odpadke obravnavati kot vir energije, preden jih preprosto odlagamo na ogledališčih. To je odziv na gospoven Brem. Ampak eh, morda bi lahko o tem še razpravljali naprej. Torej nisem proti temu, nisem pa tudi posebno za. No, zdaj pa še roki, predsedujoči. Presenetljivo 17. marec, rok za žložitev predlogov sprememb. Do 17. marca. Ne? Se je to spremenilo? Se opravičujem. 25. februar je rok za vložitev predlogov sprememb. Ta teden se že zelo mudi. Glasovanje bo 18. marca. Hvala lepa. Če nišče ne želi več besede, potem smo zaključili z delom za današnji dopoldan in se vsi veseli in spočiti ponovno srečamo danes popoldne. Hvala.